dejansko moram odpotovati v Turčijo in torej vas moram zapustiti na tej točki razprave. Agapiti, sinadelfi, to je pomeno še mi v štinimeri. Kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospe Gomeš o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Libijo. Besedo predajamo gospod poročevalki za štiri minute. Izvolite. Chairman. Hvala lepa predsedujočim. Libija. Hvala lepa. Libija je dejansko strateškega pomena, kajti je zelo pomemben partner v Magrebu. Dejansko skušamo eh, ohraniti Libijo v okviru vrednot Evropske unije. Zato je bil postavljen okvirni sporazum, ki pokriva različna področja sodelovanja in kar je povzročilo precejšnje politične razprave. To, da moramo vedeti, da eh, Libijo vodi diktator, ki eh, ima zgodovino kršitev človekovih pravic, terorističnih napadov na druge države čeprav pred nedavnem skuša spremeniti stvari. Torej, okvirni sporazum za Libijo eh, je lahko sprejemljiv za ta parlament samo pod določenimi pogoji. Pogoja mm, sine qua non je, da zagotovi eh, eh, uradu za združene narode, za begunce, da se vrne v državo. In to moramo povedati zelo jasno, brez tega urada ne bo prišlo do nikakršnega sporazuma. Libijo je treba prepričati, da podpiše tudi Ženevsko konvencijo o beguncih. In uh, sicer je del Afriške konvencije o beguncih, ampak ne uh, upošteva določenih eh, ukrepov. Uh, dejansko, tudi kar zadeva ponovno vračanje, moramo vedeti, da a, je treba izključiti tiste ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito. To je treba vključiti. In poleg tega se je treba izogniti tudi klauzuli ponovnega vračanja. 6000 eritrejcev prejšnje poletje so skušali zbežati iz Libije oziroma so bili vrnjeni strani Libije v Eritrejo. To se ne sme ponavljati dejansko ti begunci potrebujejo pravno zaščito in jih ne moremo obravnavati kot, in jih ne smejo obravnavati kot sužnje eh, v eh, Libiji. Moramo prenehati z trgovino z ljudmi, ki uničuje življenje številnih žensk in otroka v Evropi delujejo številne organizacije, ki skušajo podpreti migrante v Libiji, morajo okrepiti svoje delo, moramo izboljšati pogoje migrantov, ki so eh, ujeti v zaporih. Zapori so prenasičeni in skušal, predsednik jih je skušal izprazniti lansko leto. Eh, sicer potrebno bi bilo tudi uvesti moratori na smrtno kazen in moramo prejeti informacije v zvezi z a, <clears throat> Libici oziroma tu, tujimi državljani, ki so bili podvrženi smrtni kazni. Poleg tega Libija mora sodelovati z Evropsko unijo za to, da se vzpostavijo ustrezne pravne, socialne, pravosodne infrastrukture, ki naj pomagajo družbi, da a, se razvijajo svobodni mediji, svobodno izražanje in tudi vse ostale a, strukture civilne družbe. Seveda, eh, Gaddafi mora razumeti, da eh, se lahko eh, dogodki iz Tunize razširijo tudi na Libijo. Imamo potem tudi program oziroma akcijski načrt iz Bengazija, ki bi se lahko razširil iz zdravstvenega področja tudi na druga področja. Potem imamo številne probleme, ki zadevajo trgovino in energetiko. Želeli bi vzpostaviti ustrezno delegacijo za odnose med Evropsko unijo in Tripolijem in zato, da zagotovimo, da bomo <coughs> spremljali redno razmere v uh, Libiji. Od komisije pričakujemo, da nam posreduje podrobne informacije za financiranje financiranje sodelovanja eh, z Libijo. Radi bi vedeli tudi, ehm, kako dejansko je svet vodil pogajanja za to, da, ne bomo, da ne bomo ponavljali starih napak. Ne se zahvalimo vsem poročevalcem v senci, kajti na tak način smo zbrali zadostno soglasje, ki eh, eh, nam je omogočilo, da smo se lotili številnih vprašanj. V imenu komisije komisar File. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, hvala lepa, da mi dajete priložnost, da se znanim to ta parlament o pogajanjih v zvezi z okvirnim sporazumom med Evropsko unijo in Lub Libijo. Komisija in Evropski parlament so že tesno sodelovali v zvezi z libijskim vprašanjem. Imamo skupni interes, da zagotovimo pozitivni razvoj naših odnosov z Libijo, je, eh, ki je pomemben partner. To je tudi priložnost, da čestitamo vaši delegaciji za odnose z Magrebom, predvsem kar zadeva sporozum, ki je bil dosežen med obiskom v Tripolju, kar dejansko zagotavlja redna posvetovanja z libijskim parlamentom. Eh, odločen sem, da zagotovimo tesno sodelovanje med našimi institucijami. In uh, želim eh, seveda redno obveščati Evropski parlament v zvezi z uh, najnovejšimi napredki v okviru uh, teh pogajanj. Vem, da <clears throat> Naši pogajalci vas bodo redno informirali po, vsakem, po vsaki seji v okviru pogajanj. Dovolite, da vam povem, kako se razvijajo stvari. Zaključili smo deveti krok pogajanj novembra v Tripoliju. Naslednji krog naj bi potekal med 4. in 6. februarjem v, Br v Bruslju pred dvema, eh, glede na to, kar smo dosegli pred dvema letola, letoma je prišlo do precejšnjega eh, napredka, dejansko zaključili smo preambulo in šest drugih dodatnih poglavij tega sporazuma. Predvsem smo dosegli začasni sporazum v zvezi z eh, poglavjem, ki zadeva politični dialog, v katerem imamo pomembne omembe, kar zadeva spoštovanje človekovih pravic, boj proti um, množenju um, orožja množičnega uničevanja in terorizmu. Naj vam povem, da je Libija sprejela, da vzpostavi reden dialog o človekovih pravicah in temeljnih svoboščanih. To je bil ključni cilj za nas. Dejansko moram povedati, da smo zelo zadovoljni z rezultati, ki so bili doseženi v zvezi s tem poglavjem. Kot ve, morda veste, obstajajo še vedno nerešena vprašanja, kot je vprašanje energetike in trgovine. Torej, energetika predstavlja bistvo uh, libijskega gospodarstva, 70 odstotk, eh, odstotkov libijskega BDP-ja. In torej Mm, je treba posvetiti veliko pozornost temu vprašanju. Seveda eh, Libija je izredno previdna na tem področju. Sicer eh, imamo precejšnje izkušnje, kar zadeva eh, izpogojevanje zapletenih tovrstnih sporazumov, zato stvari napredujejo previdno. Vsekakor redno se srečujemo, zato da zagotovimo, zagotovimo do, soglasje čim prej. Vsekakor pa obstajajo tudi zapletena politična vprašanja, ne na zadnje vprašanje Eh, tudi statusa Romov. Libija eh, zavrača kategorično, da bi eksplicitno eh, omenjala vprašanje oziroma iz. In particular on those crimes defined romsko vprašanje. <clears throat> Kar zadeva priseljevanje, obstajajo seveda določene težave in sicer, ker Libija zavrača, da ponovno sprejme državljane iz tretjih držav. Zabeležil sem si priporočilo te, e, tega doma v zvezi s tem posebnim vidikom naših pogajanj in nedvomno se bom o tem pogovoril z državami članicami. V zvezi z priseljevanjem vam lahko zagotovim, da smo predani temu, da Libija spoštuje spoštuje mednarodne eh, obveznosti v zvezi z načelom eh, nevračanja. To je pomembno vprašanje za Evropsko unijo. Menimo tudi, da je pomembno, da Libija pristopi čim prej do uh, Ženevske konvencije iz leta 1951 in do protokola uh, v zvezi s statutom uh, beguncev. Kljub temu moramo tudi spostaviti, da Libija je nakazala, da ne namerava pristopiti k tej konvenciji. Želel bi tudi spostaviti, da spremljamo pobliže pogajanja med Libijo, in pa uh, uradom visokega komisarja eh, Združenih narodov za begunce v upanju, da se najde neka rešitev in zato, da bo lahko ta urad uh, izvajal polno svoje uh, pristojnosti in sicer v varnem okolju. V splošnem oktobra uh, smo dosegli sporazum za to, da bi razvili sodelovanje za Libijo v zvezi z vsemi vidiki, ki so povezani s priseljevanjem, vključno tudi z vprašanjem mednarodne zaščite izboljšanjem pogojev priseljencev v Libiji, upravljanjem migranskih tokov. To je pozitivni razvoj, kaj ti moramo sodelovati z Libijo, zato da se lotevamo vseh izzivov, ki, e, s katerimi se soočamo in se Libija sooča v zvezi z migracijami. E, predsedujoči, e, gospe in gospodje, dovolite, da spregovorim še o direktivah v zvezi s pogajanjem. Dejansko ta dom je uh, zaprosil za to, da je redno seznanjen v zvezi z letom 218 Lizbonske pogodbe. Uh, veste, da mandat za pogajanje to je zgolj v pristojnosti sveta. Svet bo torej moral preučiti vašo zahtevo, uh, da bi to obravnavali kot horizontalno vprašanje. Zadovoljen sem, da smo lahko zaključili to razpravo in tako kot verjetno veste, svet je uh, omogočil dejansko dostop eh, do mandata, eh, eh, kar zadeva pogajanja in sicer je ta mandat zagotovil komisiji v okviru pogajanja o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in, in Libijo. Seveda komisija bo ravnala v skladu s tem. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu političnih skupin gospod Kasulides za EPP dve minuti. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Svet je junija 2009 oblikoval prednost in sicer prednostno nalogo in sicer eh, sklenitev sporazumov o ponovnem sprejetju z Libijo in eh, Turčijo, ki so vrata za vstop eh, priseljencev v eh, Evropo. Libijska vrata se nanašajo predvsem na Malto in eh, Italijo. In to bi lahko seveda vodilo tudi do spremembe sestave prebivalstva teh držav. E, problem sicer priznavajo vsi, vendar v praksi se dela malo, da bi se ta razvoj ustavil. Manj beguncev je prišlo v Malto, ampak šele potem, ko je Italija, ki je bila tudi prizadeta, e, sklenila bilateralni sporazum z Libijo in Libija je s tem prevzela obveznost, da bolj varuje um, pristanišča in obalo in da ima tam patrulje. In to je treba vključiti v okvirni sporazum. Pogajanja so zahtevna, vendar podpiramo prizadevanja komisije in želimo si uspešen zaključek teh pogajanj. Pozdravljamo torej sodelovanje med komisijo in Libijo, tudi z ozirom na uh, Eh, migracije. Eh, je bilo dogovorjeno sodelovanje, to je pomembno za prosilce za azil, za upravljanje z mejaj, mejami, eh, potem tudi prilagoditev afriškemu, afriški konvenciji o beguncih in tako naprej. Neodvisno od tega pa si želimo seveda neodvisno sodstvo in moramo zagotoviti tudi eh, primirno obravnavo teh eh, migrantov. Vemo, da v Libiji obstaja celo smrtna kazen. Um, in prosilci za azil so seveda izuzeti iz tega, da bi se jih vrnilo, oziroma ki so v nevarnosti, da bi se jih mučilo. Hvala. Dve, dve minuti in pol, gospod Panceri. Gospod predsedujoči. Mnenja sem, da je delo, ki ga je opravila gospa Gomez, resen prispevek k temu, kar naj bi storila komisija pri pripravi okvirnega sporazuma. Libija igra odločilno vlogo pri boju proti terorizmu za mir v Afriki, tudi za boj proti nezakonitemu priseljevanju v sredozemlju in na področju energetike. Zato je naš cilj v okviru strategije EU ta, da se eh, konsolidira razvoj v Libiji in sicer, da bi tam se vzpostavila demokratična pravila, pravila pravne države. In zato je treba pripraviti tudi priporočila, predvsem kar zadevi migracije. Libija je danes tranzitna država in ta tema je zelo pomembna, vendar ne moremo je gledati samo iz vidika varnosti. Eh, Eh, in samo v smislu zavra, eh, eh, vračanja teh oseb. Gre seveda za druga vprašanja, ki so povezana s priseljevanjem. Potem gre za tudi politične begunce, potem tudi za problem vračanja eh, oseb, če nimamo zagotovil, da se bo ustrezno ravnamo, ravnalo s temi osebami. Torej, treba je začeti tudi z demokratičnimi eh, spremembami, treba je razširiti prostor demokracije v tej državi, vedno bolje treba upoštevati upoštevati tudi, koliko, kako uh, bo vpliva, bodo vplivali dogodki v Tuniziji na Libijo. Libijo. Seveda obstajajo bilateralni sporazumi, ki lahko tudi pomagajo pri reševanju problemov, ampak niso rešitev za problem. Naprimer, problem, s katerim se soočajo italijanske uh, ribiške ladje, um, kaže na to, kako zahtevna je ta stvar. Ven, uh, Torej, treba je pogled na Lidijo postaviti v nek širši eh, kontekst in tudi parlament mora biti bolj vključen v to. Večkrat smo vprašali in zahtevali v pogled v mandat za pogajanja, ki ga je sprijel svet in mislim, da bi to bil pomemben korak, tako da bi tudi Evropski parlament se lahko bolj aktivno vključil v oblikovanje politik do južnih sosedov. Hvala, gospa Joland za liberalce. Minuto in pol. Hvala, gospod eh, predsedujoči, gospod komisar. Najprej bi se želil, želila zač, zahvaliti poročevalki za pomembno eh, delo. Mm, vključila je eh, predloge različnih političnih skupin. Želim predvsem eh, poudariti pomen situacije priseljencev oziroma imigrantov na poti v Evropo. Seveda razumem skrbi južnih sosedov, kar zadeva pritok eh, migrantov in tudi pritisk na proračune in tudi eh, na družbo v celoti, ampak kljub temu. Ko upoštevamo interese držav članic, ne moremo enostavno postaviti ob stran evropske vrednote. EU si ne more privoščiti da zavrne, um, oziroma da bi imela uh, na rokah, da bi imela na rokah, da, da bi se ji držala kri uh, prosilcev za uh, azil, naprimer, oziroma beguncev in vemo, da v tej državi tudi mučijo. Zato je bilo tudi spodbudno slišati uh, iz vaših ust, gospod komisar, da uh, upoštevate ta vprašanja pri eh, pogajanjih z Libijo? Hvala, gospa Brandt, na dve minuti. Hvala. Eh, v Tuniziji vidimo, da se ljudje opirajo eh, zatiravskemu režimu. Eh, to mislim, da se mora EU sramovati, da je eh, dolgo podpirala to di diktaturo. EU pa eh, Eh, bi lahko storila isto napako v Libiji. Če ne bomo spremenili smeri, potem bomo še ponovno podpirali eh, diktatorja v tej regiji samo zaradi stabilnosti in varovanja meja. Eh, Gaddafi je bil Benazijev dober prijatelj in Eh, krši človekove pravice, predvsem tudi pravice migrantov. Kljub temu imajo nekatere države članice vedno tesnejše, eh, tesnejše odnose z njim, zato pozivam svet in komisijo, da pravilno ocenijo situacijo in da pravilno ocenijo eh, vse vidike, preden bo pripravljen tak okvirni sporazum moramo, eh, torej treba je zagotoviti predvsem tudi pravice beguncem in uh, migrantom in Libija mora pristopiti vsem konvencijam, ki obravnavajo to vprašanje. In ne moremo sprejeti tudi um, uh, uh, sporazuma o vračanju, če to ni zagotovljeno in zato si pravzaprav želim, da bi komisija doživela neuspeh pri teh eh, pogajanjih o sporazumu o vračanju oziroma o ponovnem sprejetju. Zeleni so vsi, proti vsem umazanim poslom z Gaddafijem, ker to ne koristi eh, libijskemu prebivalstvu. To ni eh, v skladu z našimi vrednotami in tudi nezakonitimi obveznostmi. Tako kot vidimo v Tuniziji, bo samo svobodna demokratična država eh, država, ki bo tudi uspešna in s katero lahko sodelujemo. In zato se moramo, moramo paziti, da ne bomo storili, na, storili napake v Libiji. Uh, gospod eh, Tetenok. Eh, gospod eh, Gaddafi nikoli ni bil izvoljen v zadnjih 40 letih, tam so prepovedane politične stranke. Gaddafi je Fidel Castro Afrike in pravi, da tudi nima nobene formalne vloge v državni hierarhiji uh, razen ta, tega je sponzoriral terorizem, naprimer atentat Lockerbie 1988. Uh, leta. Uh, sicer je plačal kompenzacijo žrtvam, ampak uh, Gaddafija bi morali na, pravzaprav um, veliko bolj izolirati, vendar ga ne zaradi nafte, ki nam jo dobavlja. Uh, zaradi pragmatičnih razlogov seveda razumem, da potrebujemo diplomatske odnose eh, z Libijo in nek okvir, ampak zdi se mi, da samo konsolidiramo Gaddafijevo oblast in eh, on bo gotovo to oblast predal enom od, svoj, od njegovih sinov in eh, se bo to obdržalo v družini. Eh, hat dir Görgi Minute im Bau. Hvala. Uh, eh, eh, poročeval Kizanino Dilo, hvala, da je tu tudi komisar Füle. Gre za, za zelo občutljivo območje uh, na sredozemlju in moramo uh, tu eh, sodelovanje oblikovati tudi s ustrezno previdnostjo. Treba je seveda upoštevati tudi različna neravnovesja ob robu EU in tudi med EU in drugimi državami, sosedami. Eh, so sodelovanje naj prispeva k miru. Potrebujemo dialog na osnovi medsebojnega spoštovanja in seveda moramo biti odprti za vzajemnost. Eh, želimo si krepitev odnosov z Libijo, vendar so tudi občutljive teme, ki jih je treba še posebej upoštevati pri nadaljem razvoju teh odnosov. Želim opozoriti na begunce, na migrante in na sporazum o ponovnem sprejetju sporazum o ponovnem sprejetju naj bi bil del okvirnega sporazuma in če bo tak sporazum sprejet, ne da bi se izvedle reforme za izboljšanje socialnih in gospodarskih velikih eh, pogojev migrantov bi to bila kršitev človekovih pravic in prisilno vračanje migrantov bi bila kršitev človekovih pravic, če ni zagotovljena njihova varnost in tudi eh, neka možnost eh, za preživetje. Se razen tega moramo eh, omogočiti tudi ponovno dopustitev UNHCR-ja in moramo zahtevati moratori na eh, smrtno kazen. To je treba eh, urediti preden se sprejme tak. Eh, sporazum o ponovnem sprejeti oziroma okvirni sprejem. Gospod Probera, eno minuto. Gospod Kordo. predsedujoči, sem za okvirni sporazum med EU eh, e in Libijo, kajti to bi bil napredek v primerjavi s preteklostjo. Kar zadeva migracije, eh, gospodarsko sodelovanje in boj proti HIV-AIDS-u in tudi energetski program. Eh, pod tim eh, nadzor eh, nad terorističnimi dejavnostmi v Libiji, ne samo v Libiji, temveč tudi na južnih mejah te države. Korak naprej je bil storjen pri sporazumu med EU in eh, Libijo, tudi s statutom iz Rima in konvencije o beguncih. Treba je še marsikaj storiti, to je jasno. Pomembno pa je, da parlament eh, se izreče za tak sporazum in da ne smemo eh, pri tem izgubiti rezultatov, ki jih že imamo. Upam, da bo Eh, do rezultati podobni kot v partnerskem sporazumu med Italijo in, in um, Libijo, ki tudi končuje žalostno preteklost iz časa kolonializma. In uh, včasih je seveda tudi težko najti pravilne uh, prave sogovornike za sprejetje takih sporazumov. Gospod Madlina, dve minuti. Hvala. Evropska komisija je z uh, Eh, malopridniško državo v stikih. Eh, diktator Gaddafi ne služi denar samo z nafto, temveč tudi z izseljevanjem Evrope. Dobil je veliko davčnega denarja za to, da, eh, oziroma da, denarja davkoplačevalcev za to, da ubrani eh, migrante pred tem, da bi prišli v Evropo. Mogoče eh, je Gaddafi zapeljal Evropsko komisijo. Jaz mu na vsak način ne verjamem. Eh, on zahteva več milijard od Evropske unije. Gaddafi želi vedno več denarja, da se prepreči, da bi Evropa postala kontinent celina črncev uh, in da eh, bo tu glavna vero izpoved islam. Uh, v Libiji velja šariatsko pravo in eh, zadržuje 30 milijonov ljudi, da bi prišli v Evropi in zahteva džihad, sveto, svetovojno proti Švici. Eh, Gaddafija ne smemo nagraditi, temveč ga moramo eh, kaznovati, če še naprej eh, pošilja migrante tudi v Evropo. Eh, te je treba takoj poslati nazaj v Afriko. Status beguncev, eh, Eh, eh, eh, torej, če bi bili preveč ohlapni, bi umrlo še veliko več ljudi, ker bi s tem privlačili pravzaprav priseljence iz afriške celine. Hvala. Sedaj pa najprej gospod Svensen, minuto in pol. Eh, hvala. Libija je kar dobra pri sprejemanju mednarodnih sporazumov, vendar so ravno tako dobri pri neizvajanju teh sporazumov. Skanda, škandal je, eh, da je Libija bila sprejeta v svet za človekove pravice Združenih narodov. Eh, torej, Libijo bi morali prisiliti, da spoštuje človekove pravice in da povemo, da povemo, kaj to pomeni. Odnosi EU in, eh, med EU in Libijo morajo imeti kot pomemben predmet tudi človekove pravice. Potem gre seveda tudi za prisotnost predstavnikov UNHCR v Libiji. To mora biti zagotovljeno. Eh, eh, geni je. Eh, um, gospod Gaddafi zelo eh, muhal je in nezanesljiv. Samo uh, um, predstavljamo si lahko, mislimo si lahko, kaj bi tak okvirni sporazum pomenil za Gaddafija in kako bo ravnal s tem. Vemo, da obstaja tam eh, diskriminacija delavcev, migrantov, potem tudi eh, rasistična diskriminacija in tako naprej ampak humane vrednote so mm, bolj pomembne kot denarne vrednote in zato se moramo boriti za človekove pravice, za svoboščine, tako da ne bomo izročali oseb ljudem, kjer so izpostavljeni nehumanemu ravnanju. To eh, mora pisati v eh, tem sporazumu med EU in Libijo. Hvala, gospa Kretu, gospod komisar. Eh, gospod podpredsedujoči. Eh, Libija je tretji največji dobavitelj eh, zemeljskega plina in nafte v EU in pomembni trgovinski partner. Torej, več kot ena tretjina eh, izvoza iz Libije gre v EU. In Tripoliju je uspelo nekako se iz, izviti iz te izolacije s to uh, Ehm, kampanjo šarma, vendar eh, se našim vrednotam ne moremo kar tako odpovedati. Libija eh, se je odpovedala ehm, eh, torej jedrskemu orožju oziroma jedrski energiji, potem Izpustili so tudi medicinske sestre iz Bulgarije, e, vemo, kaj se jim je očitalo. To je napredek, ki ga moramo podpreti, ampak eh, sodelovanje potrebuje tudi solidno moralno podlago. Poročilo gospe Gomez, ki ga pozdravljam, jasno kaže, kako velike so pomankljivosti na področju človekovih pravic. Prejšnje leto smo sprejeli resolucijo, kjer se poziva Libijo, da naj ne izvaja več, e, izvršuje Eh, smrtne kazni. In tu moramo še enkrat povdariti, da je treba upoštevati mednarodne običaje v teh mednarodnih sporazumih in da ne sme priti do diskriminacije tujcev. In tudi, kar zadeva vračanje migrantov, je to huda stvar, kajti Libija jih enostavno vrača v države, kjer so ponovno izpostavljeni pregonu in tako naprej. In, um, zatiranju in moramo pritisniti na Libijo, da bo sprejela zakone, da bodo lahko tam eh, spet delali eh, predstavniki Visokega komisarjata za begunce. Eh, sporazum o ponovnem sprejetju z Libijo bi pomenil, da bi se svet odpovedal takim zahtevam ko pa vemo, da se teptajo človekove pravice v tej državi. In italijanska izjema nikakor ne sme postati evropsko pravilo. Hvala, gospa Alfano, minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, ni zelo virodostojno za Evropske unije, da želi eh, sprejeti okvirni sporazum z diktaturo, kot je Libija. Libija ima sicer eh, pomembne trgovinske odnose z evropskimi državami in je partner v sredozemlju človekove pravice pa so na drugem mestu. To ne gre. E, potrebujemo kredibilen dialog in zato mora Libija najprej podpisati Ženevsko konvencijo. Ne moremo enostavno eh, ekonomske in, in, eh, interese postaviti nad eh, pravice, ki jih imajo ljudi, ljudje. Eh, in tisti, ki imigranti v, v Libiji se soočajo s hudimi razmirami in tudi v um, libijskih v libijskih zaporih so uh, pogoji grozni. Uh, potem imamo seveda tudi težave z uh, svobodo zbiranja, zborovanja, izražanja mnenja in tako naprej. Uh, to, kar je sklenila Italija in Libija, ni vzdržno in Italija vrednot je glasovala proti. Ampak sporazum EU-Libija je bolj kompleksen. Eh, Evropski parlament eh, mora eh, poimenovati stvari po pravem imenu. Seveda, kar zadeva vprašanje visokega komisarjata, je to še nekaj posebnega to so Ali, ali je to osnova, na katerem želimo sprejeti eh, sporazum, ne moremo se pogajati s teroristi in tudi ne z diktatorji. Mi smo skupnost vrednot in ne samo ekonomski eh, magnat. Gospa Flotra. Lepa, zahvaljujem se gospe Gomez za dobro pripravljeno poročilo. Mislim, da je situacija zastrašujoča, zdaj moramo biti previdni, previdni tudi zaradi tega, kaj se dogaja v Tuniziji. Ne moremo preprosto izražati eh, zadovoljstva s tem, da, ima, da se pogajamo z režimom, kot je Gaddafijev in da hkrati tudi eh, ščitimo človekove pravice. Libija je država, ki krši pravice beguncev, ki prihajajo na naše obale in vsi pravijo, da bi se raje utopili, kot se vrnili v Libijo, vse so tam ženske posiljali, zlorabljali, so jih eh, vračali, metali iz države, da so jih eh, rasistično preganjali. Bilo je veliko zlorab eh, beguncev in imigrantov v Libiji, zato moramo storiti vse, da izboljšamo položaj teh oseb. To je seveda nujno preko UNHCR-ja in tudi z našim lastnim prizadevanjem za varovanje človekovih pravic, vendar pa je treba vse skupaj prijati preko civilne družbe, ki je v bistvu samo kaplja v morje v Libiji vse v tem trenutku. Če sedaj vračamo nezakonite priseljence nazaj v Libijo, je to nevarno. Veliko bomo še morali storiti, če bomo želeli izpolniti vse zaveze iz naših pogodb. Gospod Campbell, gospod predsedujoči. 2007 gospod Sarkozy zavrnil vsakršno povezavo med petimi medicinskimi sestrami iz Bolgarije in raketami, ki so bile eh, prodane za izvedbo napada v Loker bio. Še tudi smo slišali, da so bile povezave med obima posloma. 2004 je Evropska unija odpravila eh, vojaški oziroma embargo na uvoz orožja za Libijo zaradi varovanja meja v Libiji. Slišali smo nekaj o embargo za Kitajsko zaradi nasilja na trgovičnega miru in tukaj naj bi tudi odpravili embargo zaradi izboljšanja odnosov z Kitajsko, ampak tukaj gre za reševanje evra. Očitno je Evropska unija zdaj tako obupana, da je pripravljena tvegati našo skupno varnost, samo če imajo Kitajci dovolj denarja za reševanje evra evra. Kitajske rezerve so 3,5 eh, trilijonov dolarjev. Kitajska pa je znana tudi po usmrtitvah in eh, teptanju človekovih pravic. Zato se sprašujem, kako nizko lahko pade Evropska unija za rešitev evra. Okay, Hvala lepa, gospod Mlcer za eno minuto. Prerad v Tuniziji je pretresel tudi druge države Magreba, tudi Libijo, ki je bolj ali manj diktatura. Takšen prevrat eh, prinaša nove možnosti, da demokracijo, ampak samo takrat, če tega ne izkoriščijo, izkoristijo islamistični hujskači. Okrepljeno sodelovanje z afriškimi državami pri reševanju begunske problematike ostaja pomembno. Gaddafijeve zahteve, ko naj bi Evropska unija za Afriko eh, dala 5 milijard evrov za boj proti nezakonitemu priseljevanju, to je vsekakor preveč in gre v napačno smer. Države članice Evropske unije že zdaj plačujejo milijarde razvojne pomoči in ta razvojna pomoč bi morala doživeti bistveno prenovo, zato da ne bi pristala v koruptivnih eh, rokah, ampak bi koristila ljudem. Prav tako bi se morali lotiti vprašanja vloge in položaja kristjanov v teh državah. Hvala lepa, gospod Krajsler Dörfler, za dve minuti. Gospod predsedujoči, komisar Füle, odgovornost imamo do vseh žensk, moških in otrok, ki pri nas iščejo zaščito, zaradi tega, ker je njihovo življenje ogroženo. To izhaja iz moralnih vrednot, za katere se zauzema Evropska unija, kot tudi iz lasne zgodovine evropejcev, na katero radi pozabljamo. Po drugi strani pa zaradi. Eh, pravno določenih zahtev in odgovornosti, ki smo jih eh, prevzeli. Kdor je nosi odgovornost, mora nositi tudi breme, zato moramo to breme razdeliti med državami članicami, kar pa to ne pomeni, je, da bi odgovornost prenesli na ramena nekaj eh, redkih držav članic, ki imajo zunanje meje Evropske unije ali da bi, in to se mi zdi niskotno, eh, da bi prevzeli breme za režime kot je Gaddafijev, da se bomo prav razumeli, če se nekdo spravi na nevarno potovanje in tvega svoje življenje, to nekaj eh, v redu, če jim pomagamo, ampak Gaddafijev ne gre za to, da bi reševal življenja, eh, njemu gre za računico in to hladnokrvno eh, računico, zato se ne smemo spustiti v posle z režimom, ki tepta človekove pravice. Bili smo v Libiji, tam smo se pogovarjali z odgovornimi in vidimo, da ne gre za varstvo človekovih pravic ob, pritožujejo se, da ne dobivajo vojaških čovnov, s katerimi bi streljali na begunce in eh, mi vemo, zakaj mu tega ne pošiljamo. Zdaj pa, ko si želimo gospodarske prednosti ali pa uh, želimo sporazum o ponovnem sprijemu, uh, to ne more biti eh, razlog za to, da se prodajamo. To je nekaj, kar se moramo spustiti vsi in s tem se ne more ukvarjati samo nekateri tajni diplomati. To nam ne bo pomagalo, glede na izkušnje, ki jih imamo z eh, Gaddafijem režimom. Z njimi imamo srečne izkušnje in tega ne smemo pozabiti in zato vas eh, pozivam, da sprejmete vse točke, ki jih je omenjala Gomez, eh, Ana Gomez, eh, ki mora biti izpolnjena za sklenitev sporazuma. Hvala lepa, zdaj prehajamo na postopek CashDI. Gospod Busucil za eno minuto. Grazie, sur president. Tau kliuma kontraftei mal. Hvala predsedujoči. Tisti, ki so proti sporazumu z Libijo, se morajo zadevati, da, zavedati, da je Libija naša soseda. Ne moramo ignorirati naše sosede, najti moramo neko pot, da bomo z njo živeli, tudi če ne maramo vsega na tej sosedi in sploh ne tega, kar počenjam. Seveda enostavno za tiste, ki ne prehajajo eh, iz držav, ki mejijo na Libijo, eh, da govorijo proti temu sporazumu. Bistveno teže pa je za tiste, ki živijo v državah v sredozemlju in so v bistvu sosede Libije, kar pomeni, da z njo morajo sodelovati. Ta sporazum mora zajemati tudi poglavje o migracijah, vključno z sporazumom o ponovnem sprejemu. kar zadeva mednarodno zaščito, moramo seveda zagotoviti, da bo ta eh, dana vsem, ki bodo, za, eh, ki bodo zaprosili za njo. Gospod Milan Mon za eno minuto. Kirjuš Milan Mon. Gospod Milan Mon, beseda je vaša. Este debate sobre Libia tiene lugar cuando están ocurriendo cambios muy importantes. Ta razprava poteka v času, ko se dogajajo velike spremembe v drugi eh, sosednji državi, to je Tunizija. Vedno sem verjel, da bi morala Evropska unija pomagati pri resnih reformah eh, državam ob eh, Sredozemskem morju, eh, ki bi prinesle, prinesle večjo blaginjo teh držav. Evropska unija ne more preprosto ohranjati statusa kvotu, smo že slišali. Tukaj govorimo tudi o okvirnem sporazumu za Libijo. In pri tem se moramo več ukvarjati z tokovi priseljencev, sploh ko gre za nezakonito priseljevanje eh, v Libijo iz tretjih eh, držav in zato je treba izpogajati tudi ustrezen sporazum o ponovnem sprijemu. Libija je velika transitna država in zaradi tega moramo biti previdni pri pošiljanju negativnih eh, sporočil v Alžirijo in Maroko, ko bo šlo za njihove sporazume oziroma sporazume z njimi. Eh, Libija spri, priznava pravice beguncev in tudi ostale stvari, kot je že bilo povedano. Hvala. Predsedujoči Magreb doživlja zelo uh, občutljivo fazo. Spopadi v Tuniziji zadnje dni so konkreten dokaz tega. Hudo bi bilo, da v tem zgodovinskem trenutku se ne bi zavedali uh, odločne potrebe potem, da okrepimo odnose za Libijo, uh, ki uh, se nahaja v, prav, v s, torej sredi sredozemlje in ima ključno vlogo pri urejanju migracijskih tokov. Seveda z vsemi svojimi protislovji je obiskal sem Libijo s kolegico Gomeč, ampak ni dvoma o tem, da okvirni sporazum bi lahko dal določen do primos v boju proti terorizmu, kar zadeva temeljne svoboščine, kar zadeva vprašanje energetike. Ne gledati eh, na Libijo, na Magreb, to bi bila res zelo huda napaka. Torej, model, referenčni model je lahko eh, sporazum o prijateljstvu, ki ga je podpisala Italija, zato da damo večjo konkretnost temu okvirnemu sporazumu. Hvala lepa. Hvala lepa za komisijo. Ima zdaj besedo gospod Füle. Thank you, Mr. President. Uh, and let me thank. Uh, hvala, predsedujoči, hvala tudi vsem poslankam in poslancem za njihove pripombe. Naj nekaj povem poročevalki, eh, gospe Gomez. Poslal vam bom indikativne načrte za leta 2011 do 2013. Tam boste videli 16 milijonov evrov, ki so predvideni za ribjo. Popolnoma se zavedam, da so določene zadeve problematične v odnosih z ribjo. Kljub temu pa se je Evropska unija odločila vzpostaviti odnose z Libijo, tako da bi lahko reševala na odprt način zelo in konstruktivno vse probleme, to so kršitve človekovih pravic, temeljnih svoboščin, pravic eh, migrantov Cecilijo Malmström sem obiskal eh, centr za zadržanje v libijski puščavi v lanskem letu, tako da nimam iluzij, popolnoma nobenih iluzij, nimam glede situacije, s katero smo tu soočeni. Prav tako sem imel priložnost, da spoznam, kakšne so alternative za naše delovanje na področju migracij. In še tretje osebna pripomba. Z temi pogajanji nikogar ne nagrajujemo, skrbimo za svoje interese. In to v skladu z vrednotami, v katere verjamemo. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, Libija je pokazala voljo za poglobitev odnosov z Evropsko unijo, to se nam zdi nekaj pozitivnega in zato se nam zdi, da bi Evropska unija morala nadaljevati svojo politiko. Seveda se sam zauzemam za to, da bo to storjeno z vso transparentnostjo in upoštevanjo tudi stališče Evropskega parlamenta. Finally. In končno. o prevzemu eh, predsedovanja. Eh, prosim, gospo eh, Gomez, da povzame razpravo. Her opinion. And, and thank you all the colleagues who have participated. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali v razpravi. Mislim, da je ta razprava pokazala, s kakšnimi dilemami se srečujemo. Naj vam povem, da sem iz svojega obiska Libije v delegaciji, ki jo je vodil naš kolega Panceri prejšnji novembar, ugotovila, da dejansko moramo nekaj početi naprej. Priznati, ob priznanju. Eh, problematiki, ki je pred nami, bi bilo neodgovorno, če ne bi sledili naše linije, kajti imamo tudi humanitarne obveze do ljudi, ki tako trpijo v Libiji, še posebej priseljenci, eh, ki tranzitirajo skozi Libijo in so v hudem položaju. Marsikatera težava izhaja iz tega, da je ta režim tako izoliran, kljub vsem težavam, kljub temu, da nimamo iluzij, da bomo eh, kmalo sprejeli sporazum, v katerem bodo upoštevane vse točke, ki si jih želimo. Kljub temu mislim, da moramo eh, slediti isti poti. Tripolis je lahko za nas zelo pomemben in tudi naša angažiranost tam. Mnogi ste povedali, da to, kar se dogaja v Tuniziji, je lahko eh, najde pot tudi v Libijo in tukaj sicer ne govorimo o enaki situaciji zaradi popolne odvisnosti ljudi od eh, nafte. Kljub temu in kljub temu, kako različna mnenja imamo, moramo tesno spremljati pogajanja komisije in zahvaljujem se za brifinge, ki so nam jih ponudili zelo skrbno bomo spremljali pogajanja in bomo pripravljeni dajati priporočila. In z našim širokim soglasjem, ki smo ga dosegli za mojimi pročevalci v senci in vsemi ostalimi, mislim, da dajemo jasno sporočilo svetu, komisiji, ki ima nalogo voditi pogajanja, pa tudi ostalim posrednikom, da povemo, katere točke so za nas bistvenega pomena, kar nam bo omogočalo doseči napredek v bilateralnih odnosih, kot tudi pri spoštovanju človekovih pravic v Libiji. Ta, to sporočilo pa je zelo jasno. Hvala lepa, gospa. Predsedujoča, zahvaljujem se za vse prispevke. S tem smo zaključili z razpravo na to temo.